I think that we can uh, start and uh, scusate se passo subito all'italiano perché No, mislim da lahko začnemo in oprostite, če kar takoj pridem na italijanščino, ker bo to zame preprosteje. V vsej komisiji bom tako laže postavil kakšno vprašanje, ne da bi tvegal, da me ne bi pravilno razumeli. Najprej se želim zahvaliti. Um, komisiji, ker nam je omogočila, da smo to točko danes uh, ustavili na dnevni red. Prosilo jo je namreč več političnih skupin in sicer zaradi nedavnih škandalov na evropski in mednarodni ravni. Uh, In sicer gre za namero komisije, da bi sprejela novo besedilo o postopku dejanskih emisij in štiri besedila v svežnju, od katerih je bil prvi sprejet 19. Eh, maja. Drugi dokument je še v postopku in kot številni drugi akti v postopku komitologije, ki naj bi bili k malu sprejeti, je tudi ta dokument eden tistih, pri katerih parlament ni udeležen. In zato bi želeli komisijo vprašati o stanju na tem področju, kako poteka njeno delo. In predvsem želimo preprečiti, da bi zaradi manjših postopkovnih sprememb prišlo do neke druge faze evra 6, ne da bi bil parlament v ta postopek vključen. Zato prosimo komisijo, naj nas s tem seznani, še preden bodo ti akti iz postopka komitologije sprejeti, pri čemer je treba upoštevati, da ima parlament vedno možnost, da bodi si poda pripombe na predloge in um, odločitve, ki bodo tukaj sprejete. In takoj bom dal besedo gospodu Gwenu Koziku iz komisije, da nam pojasni, kakšno je stanje postopka in kako namerava voditi postopke naprej, na kar bomo nadaljevali za razpravo z vsemi drugimi člani odbora eh, in imeli možnost tudi za določena bolj specifična vprašanja. Izvolite, komisija. Hvala lepa, predsedujoči. Kot ste že povedali, skladno z eh, določbami Euro 5 in Euro 6, torej uredbe, eh, ki določa, kakšni so, kakšni so pragovi izpustov pri normalni uporabi, ampak istočasno pa gre tu za izpuste, ki se izračunavajo na podlagi testnih pogojev. Torej od leta 2011 že delamo na tem, da je treba te testne pogoje izboljšati in sicer, da se uh, te laboratorijske uh, teste um, dopolnjuje z dejanskimi testi v realnih okoliščinah. Torej, prvi eh, koraki so bili narejeni eh, leta maja, torej tu je šlo za uredbo, uredbo ki določa ta sistem za merjanje izpustov. In sedaj pripravljamo drugo etapo in tu gre dejansko za to, da se upelje meje, ki se bodo uporabljale. Torej, v okviru teh novih eh, testov. In na ta način bomo privedli situacijo do, torej, um, do tega, da se bodo končno upoštevali Mm, dejanski pogoji vožnje in da tako ne bo prihajalo več tak, do takšnih razkorakov med eh, rezultati testov v laboratorijih in pa izpusti, ki jih dejansko opažamo v realnih okoliščinah. Torej, kot veste, se je so zakonodajalec odločil, da bo prilagoditev teh testov in pa pragov, ki jih bo treba določiti, torej v dejanskih okoliščinah. Torej in eh, vse to bo določeno s postopkom komitologije, torej to je dejansko to, kar sedaj pripravljamo. Imeli smo prvi sestanek šestega tega meseca z državami članicami in razpravljali smo o pripravljalnem delu in o možnih pristopih in eh, načrtujemo, da se bomo z njimi sestali še pred koncem meseca tudi na to temo. In tako bomo lahko naredili korak naprej s tem eh, predlogom in sicer predvidevamo, da bo to 28. oktobra, torej v parlamentu, bo to seveda tudi predmet razprave, ampak prav tako pa bo to tudi v medinstitucionalnem eh, sporazumu in to je dejansko to, kar je so zakonodajalec odločil, ko je sprejel uredbo Euro 5.6. Torej, eh, po tej prvi razpravi uh, pričakujemo tudi odzive držav članic eh, in pričakujemo, da nam bodo posredovali njihovo stališče in sicer do 16. oktober. In na tej osnovi bo potem komisija pripravila predlog eh, in ta predlog eh, bo posredovan vam, pa tudi istočasno državam članicam. Torej potem, ko se bo komisija izrekla in oblikovala svoje stališče. Lahko prosim kolega, da spregovori. Če dovolite, gospod eh, predsedojoči, samo nekaj besed glede dejanskega postopka v tem primeru. Kot veste, je eh, prišlo do tega eh, testa v dejanskih okoliščinah v več korakih in sicer gre za več svežnjev. Prvi svežen je bila uredba komisije, o kateri je glasoval um, odbor, kjer so bile predstavljene države članice in sicer meseca maja in takoj po glasovanju je parlament uh, prejel uh, rezultat uh, dela tega odbora, vključno tudi rezultate glasovanja in pa tudi povzetek razprav na tem srečanju. Torej, to je na to predmet. Uh, pregleda parlamenta in sicer do 23. decembra in skladno z uredbo o komitologiji parlament eh, lahko pregleda te akte in eh, ugotovi, ali je komisija ostala znotraj svojega mandata pri eh, svojih pristojnostih. Na to drugi korak pa so pragovi za izpuste in časovnica za to. 28. oktobra bomo o tem glasovali v odboru, ampak eh, besedilo predloga pa bo eh, razpoložljivo v mm, registru komitologije takoj, ko bo pripravljen. In istočasno bo, tako, bo tudi posredovan eh, državam članicam in po tem srečanju 28. oktobra, ko bo to sprejeto, upam, bo parlament zopet to dobil v razpravo, prav tako bo dobil tudi rezultate glasovanja in zopet bo parlament eh, to pregledoval v odnosu do um, spoštovanja komisije glede na svoj mandat. Dobro, hvala. Samo nekaj bi dodal v zvezi s tem, torej glede časovnice in pa vseh faktorjev. Um, Eh, skladnosti, torej to bo eh, potekalo tudi v državah članicah, zato nimamo še vseh datumov. Komisija je seveda želela te rezultate in pa nove postopke upeljati kar se da hitro. In glede na nedavne dogodke bi želeli to narediti takoj. Uh, Torej, kar želimo doseči je to, da se vzpostavi ustrezno ravnoteže med eh, tehnično izvedljivostjo po eni strani in po drugi strani potrebo potem, da se dejansko določi, kaj pomeni eh, celotna skladnost eh, v dejanskih voznih razmerah. Torej, zaenkrat, če nismo končali s pripravo svojega predloga, takoj, ko bo ta končan, pripravljen, ga bomo posredovali tako vam kot državam članicam. Bi to mister eh, Grote. V redu, bomo šli takoj k govornikom. Izvolite. Hvala lepa. Zelo sem vesel, da se bomo danes pogovarjali o tem, kakšni naj bi bili novi postopki dejanskih emisij med vožnjo kajti v eh, komitoloških vprašanjih lahko vedno na koncu rečemo da ali ne. 28. oktobra eh, bomo sprejeli finalno odločitev. Mene bi zanimalo, glede na to, da je to vsem pri parlamentu izredno pomembno, torej zanima me sledeča, dejanski postopki uh, eh, predeljene niso sploh nič povezani s tem, kar se dogaja na cestah razen nezakonitih eh, praks, se vsi čudimo pri eh, porabi in pa pri emisijah. Torej, prihajalo je do velikih odstopanj. Od leta 2011 se to že več ali manj dogaja. Torej, kako poteka takšen test? To bi me zanimalo. Kolega Gerbrandi je Eh, spregovoril o tem na zadnjem plenarnem zasedanju, namreč o predlogih, ki naj bi jih predstavili. Kako pa je z dejavnikih skladnosti? In eh, pri eh, osebnih vozilih se to nanaša na kilovatne ure. Kako boste uvedli dejavnike skladnosti? Za katere parametre tu gre? Prosim, da nam to pojasnite, zato da bomo nekako razumeli, kako pridite do vrednosti, ki so potem dejavniki skladnosti in na kaj se nanašajo. Tako da eh, bomo lahko odgovorili na številno vprašanje, ki so se pojavila po škandalih. Mi nismo tehniki, ampak vendarle moramo znati odgovoriti na ta vprašanja. Torej, kakšne, kaj nameravate storiti za to, da bodo dejavniki na cestah skladni s tem, kar ste do sedaj preverjali? Imamo eh, nekako konflikt glede ciljev. Po eni strani imamo zaščito podnebja. Najbolj zadovoljen bi bil, če bi imeli danes 100 odstotkov električnih vozil in če bi imeli 100 odstotkov obnovljivih virov energije, potem sploh ne bi imeli nobenih težav, meriti pa moramo tudi uh, količino uh, delčkov, uh, to smo uh, pred kratkim izmerili. In realne vrednosti na cesti, torej tisto, če smo vsak dan izpostavljeni v Bruslju ali v Rimu ali v Štokholmu ali kjerkoli druge, te vrednosti so mnogo više od tistih, ki so dovoljene. In vedno smo se čudili, zakaj teh eh, vrednosti ne znižamo. Vedno smo se pa tudi čudili zaradi konfliktov ciljev. Dejali smo, da moramo na področju prometa zaščititi podnebje, torej stavimo tudi na to. Ampak to je ravno konflikt, zlasti kar se tiče dušikovih oksidov. Najti bomo morali nekako način, kako bomo lahko upoštevali obe strani. Zanima me, kakšen je torej dejavnik skladnosti, torej na ekstremnem področju in pa tudi uh, na zmernem področju. Prosim, povejte nam, katere hitrosti ste upoštevali, tako da bomo dobili jasna dejstva, ki jih bomo lahko tudi razumeli. In res lepa hvala, da ste se danes pridružili tej razpravi. Mislim, da je to danes zelo pomembna razprava tudi za javnost. Thank you very much, Mr. Hvala lepa, gospod Kertmendi. Thank you, Mr. Chairman. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Torej, všeč so mi eksperimenti in uh, rad sem tudi v stiku s svojim volilnim okrožjem. In zato sem izkoristil priložnost uh, ta konec tedna, potem, ko je imel moj devetletni sin uh, um, zabavo za rojstni dan in uh, Eh, v hiši sem imel celo eh, skupino bodočih eh, voljivcev in vprašal sem jih, ali veste, kakšni so dejanski izpusti v dejanskem življenju, kako bi to organizirali. No in po pet, petih minutah kričanja, počutil sem se, kot bi bil na svetu, so prišli na dan z skupnim načrtom in sicer so rekli naslednje. Lahko bi vozili avtomobil po cesti, in potem bi lahko to tudi opremili, vozilo opremili z primerno opremo in tako bi eh, ugotovili, kakšni so dejanski izpusti. No, to je bila res znanstvena rešitev. Na to pa sem prebral dokumente, ki ste nam jih tako prijazno posredovali in um, ugotovil, da januarja 2011 je komisija začela z poglobljeno analizo prav tega vprašanja, kako mm, izmeriti dejanske izpuste avtomobilov. Torej, in po devetih letih eh, smo prišli do tega, da bomo z avtomobilom vozili eh, na cesti in da bo pač določen eh, sistem za merjenje, ki bo na, pritarjen na avtomobil, izmeril dejanske izpuste. No, to je bilo maja 2015 in eh, države članice, torej vsaj v regulatornem odboru, so se s tem strinjali. Na to pa smo potrebovali še sedem mesecev, da smo ta test dejansko izvedli in morda zato, ker je to res visoka znanost, eh, bomo potrebovali še dve leti pilotnih projektov, zato da bomo ugotovili, če je to res eh, pravilna rešitev. Morda mi lahko pojasnite. Torej, razen če gre za pritiske eh, Eh, avtomobilske industrije in držav članic, zakaj potrebujemo leta in leta, da pridemo do takih preprostih rešitev. To je prvo vprašanje. Drugo vprašanje. Občutek imam, da imamo dva različna postopka odločanja v Evropi. Torej prvi, ki je javen, ki je demokratičen, eh, eh, transparenten, torej postopek, kjer so vsi upleteni, parlament, svet, komisija in določimo pragove izpustov torej, ki so uzakonjeni. Torej, to je en postopek odločanja. Drug postopek odločanja, ki je usporeden, pa je uh, skriven, nedemokratičen, nepregleden. Uh, In eh, občutek eh, imam, da je njihova naloga prav ta, da se poskuša izogniti demokratičnemu postopku. In to je tehnični odbor. Kot smo eh, s komisarko Bjankovsko razpravljali prejšnji teden o tej zadevi Volkswagen. Torej, istočasno se je tehnični odbor sestav v Bruslju. In sedaj govorite o tem, da ni nobenega predloga. Ampak, kolikor vem, imamo na mizi nekaj, kar prihaja iz komisije in kar vključuje uh, tudi um, predlog, se pravi s tem faktorjem um, uh, skladnosti za uh, eh, 1,6 do leta 2017 in 1,9 do uh, leta 2019. Torej, to je tako konkretno, da to ne more biti uh, nek. Nek neuradni dokument. Seveda temu lahko rečemo neuradni dokument. Ampak to je predlog, to je predlog, ki ga je komisija prejšnji teden na tehničnem odboru predstavila. Torej, kako lahko trdite, da ko bo do predloga prišlo, ko bo ta oblikovan, da bo posredovan parlamentu? Predlog že obstaja. Ne uporabljamo različnih besed in ne govorite, da ni predloga. Predlog je. Moje vprašanje, ki je s tem povezano, je naslednje. Glede na to, da je netransparentnost eh, v, eh, v središču tega problema Volkswagna, ali se vam ne zdi, da bi bilo primerno to spremeniti? V Financial Times je skupina investitorjev, ki um, predstavlja um, kapital 600 milijard evrov, prav to zahteva. Ali lahko, prosim, spremenite vašo politiko glede preglednosti? In sedaj vas citiram, vi želite popolno preglednost, eh, istočasno pa govorite o um, povzetkih eh, sestankov. Vsi poznamo te povzetke, to sta dve vrstici. Ne, želim, da date na voljo tej hiši eh, celoten predlog in vsa stališča držav članic. Ali se vam ne zdi, da v tej krizi, glede na to, in tu gre za kakovost zraka za 500 milijonov ljudi v Evropi, ki imajo pravico vedeti, kaj njihove nacionalne vlade v njihovem imenu eh, predlagajo za zaprtimi vrati. Če nekatere države zahtevajo ta faktor skladnosti 3, potem imajo ljudje pravico to vedeti. Prosim, dajte nam to na voljo. In ne na zadnje, gospod predsedojoči bi želel spregovoriti o tem, ali je komisija vedela ali ne, kaj se je prej dogajalo. Torej, o tem smo razpravljali prejšnji teden s komisarko Jankovsko in sicer komisarka je rekla, da komisija o tem ni bila obveščena, da ni vedela, ne glede na poročila. Eh, JRC-ja iz leta 2011 in 2013. Torej, kar se meni zdi nenavadno, da v teh poročilih sicer ne gre eh, eksplicitno za eh, te naprave, ki omogočajo goljufanje, ampak dejansko v teh poročilih najdemo tudi mm, namige na to. Sprašujejo se avtori, če to obstaja. Ali se vam Eh, ne, ali ne razpolagate z nobeno eh, informacijo iz držav članic, ali se vam ne zdi primerno, da bi eh, od držav zahtevali, da pojasnijo te velike razkorake med laboratorijskimi testi in pa dejanskimi izpusti. Lahko pojasnite, zakaj komisija nikoli glede tega ni nič naredila. Hvala lepa, gospod Ekaut. Hvala lepa, gospod predsedujoči. In rad bi se navezal na to, kar je povedal kolega. In sicer bom začel kar z preglednostjo. Občutek imam, da komisija tu samo postopa kot ponavadi, kot da se ni nič zgodilo, kot da državljani sedaj nočejo vedeti, kaj se dogaja, kaj bo Evropska unija naredila in tudi kaj delajo naše države članice, eh, kakšno je njihovo stališče. Še vedno imamo ta ta pristop, nepregleden pristop, komisija še vedno trdi, da nimamo eh, predloga. Ne, bodite pošteni. Ta eh, dosje je na mizi že veliko let in državljani zaslužijo transparentnost in jasne izjave komisije, jasen predlog in kakšne so odzivi držav članic. To sedaj zaslužimo. In vemo, da predlog komisije je na mizi ta predlog obstaja. Zakaj sicer bi želeli, da se države članice odzovejo pred petkom? Zakaj naj bi se odzvale? Torej, odzvale naj bi se na te eh, številke. 1,6 je ena izmed teh številk kako naj jaz doma eh, pojasnim svojim voljivcem, da je to način, kako se misli eh, Evropska unija tega lotiti. Goljufali so, lagali so in še vedno imamo neke tajne predloge in eh, sploh si ne upate očitno državljanom povedati, kaj počnete in eh, kakšna so stališča držav članic. Morda gre tu za institucionalni sporazum, ampak v tem primeru mora parlament dobiti istočasno eh, osnutke ukrepov in osnutke dnevnega reda. Torej, ne ustavljamo se pri formulacijah, mi želimo te podatke in to, kar morate objaviti, so tudi rezultati glasovanj, zato da bo popolnoma jasno, Eh, kakšni so prispevki držav članic. Bodite transparentni in zagotovite, da bodo državljani lahko vsaj malce zaupali v ta proces, kajti to zaslužimo mi in to zaslužajo naši državljani. Torej, to ni formalni osnutek predloga, in, ampak tu se eh, obešate samo na besede. Eh, če imate predlog, na katerega naj se države članice odzovejo, potem to posredujte tudi ven, zato da bomo vedeli, o čem govorite. To je prva točka. Druga točka pa se nanaša na predlog, torej ta eh, faktor eh, skladnosti 1,6. Glede tega naj povem samo to, da očitno 80 mg prak je to, kar glede česa se strinjate. Torej, sam bi želel pravno, eh, pravni nasvet z vaše institucije in pa tudi z komisije, kajti v členu 5.1 je jasno zapisano, da eh, morajo avtomobili izpolniti eh, pogoje te uredbe in pa izvedbenih ukrepov in sedaj ugotavljamo, da se ta uh, mejna vrednost 80 uh, eh, v izvedbenih uh, ukrepih pa spreminja iz 80 na 120 ali več. Torej, uh, mene zelo zanima, če je to iz pravnega vidika sploh možno, kajti v izvedbenem ukrepu spreminjate standard iz uredbe. In zato mi ni jasno, kako mislite, da boste lahko z izvedenim ukrepom spremenili eh, samo uredbo. In tretja točka, ja, eh, ljudje bodo rekli, treba je to tudi z tehničnega vidika eh, uresničiti in mora biti jasno, da je to izvedljivo. Naj vas. Eh, spomnim na študijo, ki je stara že eno leto in ki jasno kaže na to, da obstajajo eh, avtomobili, ki že upoštevajo te standarde. To je tehnično izvedljivo. To vemo. Nekateri um, proizvajalci avtomobilov uh, pač izberejo drugačne tehnologije in nekateri imajo celo tehnologije, ki ne ustrezajo niti ameriški, niti um, evropski. In edini razlog, zakaj to uh, Eh, lahko sprejmejo, je zato, ker imajo določene stroške. Torej, vemo, da imamo avtomobile, eh, ki eh, lahko ustrezajo evropskim standardom, celo ameriškim standardom, ki so veliko strožje od evropskih. Torej, zakaj tu razpravljamo o bolj prožnih ciljih, kar je neskladno z uredbo? Zato, ker trdite, da to ni tehnično izvedljivo. Preberite študijo, pa boste videli, da je to tehnično izvedljivo. Če pa nek proizvajalec tega noče narediti, potem pa to ni tehnično tehnično vprašanje. To lahko storijo in tudi stroški niso tako zelo visoki. To je izvedljivo, to nekateri tudi delajo in ne smemo biti prizanesljivi s tistimi, ki tega pač nočejo in se na to sklicevati na tehnično izvedljivost. Mislim, da bi uh, morda komisija morala spremeniti svoj odnos, če želi še zaupanje državljanov. Hvala lepa, gospod Pirik. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, als, als we dit allemaal horen en je zit ruim een jaar in het. Hvala lepa. Sama se sprašujem, s čim se sploh tukaj ukvarjamo? Vsak od nas ve, da je to možno. Tudi med vikendom sem govorila o tem s prijatelji in sinom. Te teste je zelo enostavno. Uh, opraviti in ni potrebno, da se s tem ukvarjamo leta. Na nizozemskem nam je naš državni sekretar že rekel, da je treba čim prej uvesti te teste RDE in mislim, da za to niso potrebni meseci in leta. To je možno izvesti, tukaj gre za naše zdravje. In za zato to pravim, ker bi se danes lahko ukvarjali z drugimi problemi tukaj, naprimer z, s problemom dušikovega oksida, ki povzroča težave predvsem našim kmetom in ki so lahko podvrženi kaznim, če so prestopili meje dušika ob um, uporabi različnih proizvodih na svojih zemljiščih zato se sprašujemo, na kakšen način vi sodelujete z državami članicami in z njimi obravnavate vprašanje nadzora nad številom delcev in tako naprej. Zdaj gre predvsem za to, kako razširiti to na evropski ravni. Hvala. Thank you, Chair. And let me... Hvala lepa. Naj se najprej eh, zahvalim, zahvalim predstavnikov komisije z vsem izpoštovanjem, ampak informacije, ki ste jih podali, so zelo um, omejene. Pravite, da vrednosti eh, dejavnika skladnosti niso dokončane in da boste to hitro uh, storili, ampak mi potrebujemo datume. Kdaj boste to storili? In Že smo videli dejavnike skladnosti, torej slišali smo za te predloge. Zakaj niste prišli sem in bili eh, transparentni in zakaj niste spregovorili o tem, eh, kaj nameravate predlagati? Potem deveta stran, eh, dodatek ena. Tukaj imamo kalkulacijo. Ampak mi potrebujemo zagotovilo o tem, o katerem dejavniku se boste dogovorili. Potreb pričakujemo zagotovilo, da boste upoštevali eh, najnižjo hitrost in želimo zagotovila. Naprimer, da če bo više od 1.6, da ne boste razmišljali o višjem eh, dejavniku kot je 1.6, to sedaj pa nimamo dokaza, ki bi jasno črno na belem pokazal, da to potrebujemo. In drugič, drugi korak, želimo, da nam komisija tudi poda zagotovilo, da ne bo iskala dejavnika, ki bi bil više kot to pove direktiva z leta 2007 o evro 6, torej 80 mg na eh, kilometr, ki morajo biti doseženi pri normalne, normalni vožnji. Torej govorimo o uredbi iz leta 2007 in od tega je preteklo 8 let. In potem imam še eno vprašanje glede časovnice. Komisija je omenila koledar. V Evropskem parlamentu pozivamo za eh, hitro izvajanje eh, novih postopkov dejanskih emisij med vožnjo že zelo dolgo, eh, vključno s našim pozivom iz preteklega tedna v Strasburgu. Ali boste spoštovali dogovore iz 1. julija, tam je bila sprejeta časovnica in komisija bi morala spoštovati te roke. In še končno vprašanje. Torej, komisija je odgovorna za uredbe, ne pa za izvajanje uredb. Kajti imamo nacionalne organe za nadzor. Eh, to so tisti organi, ki morajo nadzirati avtomobile na cestah. Ampak vemo, da nacionalni organi nimajo zmogljivosti in pa nimajo strokovnega znanja, da bi ukrepali. Kakšno je stališče Evropske komisije o tem, da potrebujemo eh, evropskega nadzornika oziroma evropski organ, ki bi eh, lahko te zadeve nadziral? Hvala. Hvala lepa, Ivo Belet. Uh, thank you well. Uh... Eh, eh, voorzitter, eh, heel veel is al gezegd. Ik ga dat niet herhalen, maar ik denk dat het... Uh... Hvala lepa. Marsika je že bilo povedano in ne bom tega ponavljal. Vsekakor uh, se pridružujem gospema Šrajer in Dali. Pomembno je, da imamo tukaj povsem neodvisni organ, ki bo pristojen za teste RDE. In to bo namreč ostalo le zapisano na papirju, če ne bomo imeli neodvisnega in učinkovitega organa, ki bo omogočal testiranje vozil. Seveda to lahko, je to lahko kakšna služba komisije ali kakšna neodvisna agencija, ampak potrebujemo nek organ, neodvisen organ, ki bo nadziral nacionalne organe in ugotavljal, ali so storili, kar morajo ali ne. Gospa Bjenkovska prejšnji teden ni tega izključila, tudi ni potrdila tega, da namerava to narediti in zato bi želel slišati od komisije, ali ne bi o testih RDE govorili v povezavi s tistim, ki bo skrbel za njihovo pravilno izvajanje. Zato prosim, da komisija to pojasni, kako si to zamišlja. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa dam besedo predstavniku komisije za odgovor. Ah, ne, se upravičujem. Imamo še eno vprašanje in sicer gospe Ivi. Si, grazie. Hvala lepa, predsednik. Saj sem mahala, ampak verjetno mi niste videli. No, Sama bi želela vprašati komisijo, kako to, da takrat, ko je bilo že očitno, kot so to izpostavili številni kolegi na prejšnjem plenarnem zasedanju, torej ko je bilo že očitno iz dokazov se strani raziskovalnih centrov, da so vrednosti iz izpustov, ki so bile izmerjene različne in da kažejo, da so eh, te eh, programske naprave ugrajene mm, v vozila. In potem naj citiram tudi funkcionarja komisije, ki je eh, priznaval, da so bile te naprave uh, Eh, ugrajene in da je zaradi njih prihajalo do različnih rezultatov. Torej, sprašujem se, glede na to, da je komisija vedela, da te naprave obstajajo, zakaj ni reagirala pravočasno? Še zlasti eh, glede na to, da se v tej Evropski uniji zauzemamo za dobro delovanje notranjega trga, da je to pravi. Uh, smisel obstoja tudi zaradi zagotavljanja lojalne konkurence, ki zadeva tudi avtomobilske proizvajalce. V tem primeru pa se zdi, da so bili ti deležni neke protekcije se strani organa. Lahko rečemo, da v bistvu niso skrbeli za dobro delovanje trga in da je tu prišlo do težav pri um, skrbi za prosto konkurenco. Pa še en vidik bi izpostavila in sicer nacionalne homologacijske organe ali morda ti upoštevajo nacionalne in, interese, torej interese lastne avtomobilske industrije. In sprašujem se, zdi se, da je večino dovoljenj izdal luksemburški organ to je vsaj zapisano v nekem dokumentu, ki um, ga je eh, razposlal generalni direktorat za okolje in zdi se, da je večina teh dovoljenj bila izdana v Luksemburgu, kar me preseneča. Ali imate kakšno pojasnilo za to? Hvala. Hvala lepa. Mislim, da lahko damo besedo komisiji. Izvolite. Morda bi moral vse postaviti v perspektivo. Od zadnjih dogodkov. Um, spremljamo številne, oziroma smo, ukrepamo na številnih področjih. Želimo zbrati podatke in zbiramo podatke eh, iz nacionalnih organov in um, želimo upoštevati tudi njihove popravke. Potem pa bomo imeli sestanek z oblastmi um, organi držav članic, ki so, podro, ki so odgovorni za homologacijo. To bo uh, eh, 15. Torej, kva, sedaj bomo slišali izsledke njihovih preiskav. In da lahko zagotovimo izmenjavo informacij med eh, državami članicami. In govorili bomo o popravljalnih ukrepih, ki so jih sprejeli. To je prva stvar. Druga stvar je sledeča. Torej, sedaj smo sprožili nove postopke danskih emisij med vožnjo, to je drugi svižen. In tretja stvar je ta, da, zdaj, eh, da se zdaj predlebujemo sistem homologacije in zagotavljamo, da se tržni ukrepi izvajajo. To sem želel omeniti, kajti um, ukrepamo torej na teh treh ravnih. Sedaj pa vprašanja. Vprašali eh, ste nas, ali smo vedeli za to nismo imeli, eh, nismo vedeli eh, za takšne stvari oziroma za te naprave se strani eh, eh, eh, eh proizvajalcev. Seveda smo eh, poznali te naprave, ki eh, spreminjajo, ponarejajo eh, podatke in smo jih prepovedali, ampak nismo imeli nobenih podatkov o tem, kaj se dogaja z Volkswagenovimi vozili v ZDA. Eh, vstopili smo stik z ameriškimi kolegi, takoj, ko smo izvedeli za njihove preiskave. Sedaj pa študije naših skupnih preiskovalnih centrov, ki eh, niso preverjali teh um, naprav. To ni bil del teh študij. Oni so samo dajali, da bi bile lahko takšne naprave razlog za razlike uh, Eh, med um, uh, rezultati iz laboratorijev in iz ceste. Kot sem dejal, naša uredba prepoveduje njihovo uporabo, česar pa mi ne izvajamo. Seveda, to je odgovornost držav članic. 2007 smo dobili te preiskave. In potem smo začeli z delom, eh, na, smo se začeli ukvarjati z dejanskimi emisij, eh, emisijami med vožnjo. Treba iti na cesto, če dobite imeti pregled nad emisijami. Ta ideja je eh, privlačna, vendar to ne zagotavlja primerljivosti, zanesljivosti. Želeli smo dovolj soliden test in to je razlog, zakaj smo potrebovali toliko časa imeli smo dve možnosti, kar se tiče testov. In s tem so se ukvarjali eh, strokovnjaki našega skupnega raziskovalnega centra. Oni delajo na tem in prišli so do sklepa, da je bil ta test, ki smo ga eh, mi eh, izvajali, boljši kot tisti iz prenosljivih sistemov merjenja izpustov. Ta raziskava je bila kar pomembna in ko so bili te testi na voljo, smo imeli glasovanje v tehničnem odboru in to smo eh, eh, eh, sprejeli potem v zadnjem maju. Torej, nobenega časa nismo izgubljali. Potem pa um, ste vprašali, kaj je sedaj na mizi. ponavljam, to ni predlog. To so dokumenti za razpravo. Najprej potrebujemo razpravo, zato da bomo slišali eh, mnenja. Naj ponavljam, Evropska komisija nima na mizi nobenega predloga. Imamo samo določene elemente, ki so potrebni za razpravo. Kaj so naše načrti? Torej, postopek eh, v dveh fazah. hitrost, ki se uporablja za teste. Strokovnjaki pravijo, da gre tukaj za do 160 km na uro in sicer um, na višini največ 1200 metrov. Um, želimo torej dvostopenski pristop. Prva stopnja je ta. da bodo, eh, torej testi bodo uvedeni leta 2016 za ukrepe spremljanja, ampak leta 2017 eh, bo eh, rok. To bo odražalo tudi sporočilo o avtomobilih. Možno bodo tudi statistične napake kajti če niste naprimer na višini 1200 metrov in tako naprej. Torej pa polno izvajanje bo zahtevano dve leti kasneje. Potem dejavnik skladnosti. Tukaj gre za to, da upoštevamo tudi negotovosti. Eh, ki so povezane z prenosljivimi sistemi merjenja izpustov. Eh, torej, te negotovosti se bodo gotovo zmanjšale tekom časa. Omenili smo, da je naš cilj ta, da bi 28. oktobra predložili predloge za sprejem, kajte želimo ukrepati hitro in zato ste nas prosili potem uh, nadzorni organ daje vsem, da ukrepamo na treh eh, ravneh, torej um, koordinirano preiskovanje, uh, hitro ukrepanje, uh, potem uh, postopke dejanskih emisij med vožnjo. In pa želimo tudi ukrepiti naš sistem homologacije tipov in pa nadzor. Na tem smo že začeli delati in sicer še pred uh, nedavnimi dogodki. Toda nedavni dogodki so nas pripeljali do tega, da uh, razmišljamo o tem, ali bi morali storiti še kaj več. Vse zamisli so dobrodošle. Toda nismo še sprejeli končnega stališča, razmišljamo o številnih možnostih Glede na uh, zadnje dogodke seveda ponovno razmišljamo o tem, kar smo načrtovali in smo odprti za vse ideje. Ne izključujemo ničesar. In ta hip še ne moremo ponuditi končnih rešitev. Naša prioriteta je ta, da bi eh, zbrali dejstva in da bi imeli uh, hitro postopke dejanskih emisij med vožnjo in da bi bilo to, kar se da hitro odobreno. Hvala lepa. Številni ste prosili za besedo. Eh, Matija Skorote, izvolite. Hvala lepa. Danes sem imel možnost eh, meriti eh, kakovo zraka, kar se tiče prisotnosti delcev. Največji problem je v mestih, kajti tu imamo slabo kakovost zraka. To velja za mesta. Bruselj ni na 2000 metrih, ampak uh, smo na višini 5 metrov. Ali je s tem zagotovljeno oziroma ali lahko prosim um, to nekoliko bolj razložite? V Bruslu vonjamo ta problem. Uh, morda lahko vozimo 160 km na uro v Nemčiji, ampak tukaj ne. Uh, ampak tukaj je eh, kakovost zraka enostavno slaba. Kako lahko zagotovimo? Kako ste prišli do vrednosti? Kako ne to ljudem razložim? Gospod Gerbrandi je to že omenil. On je o tem razpravljal s svojim sinom. Kako naj v svojem volivnem okolju razložim ljudem, Eh, kako ste prišli do teh parametrov? Dejali ste nekaj merimo na uh, eh, 1200 metrih in sicer ob hitrosti 160 km na uro. Kako ste prišli do tega? Sem sicer inženir, ampak jaz tega nisem razumel, kar ste povedali. Ivo Belet, naslednje kratko vprašanje. Uh, uh, voorzitter, uh, om nog even... Zelo nahar, kratko gospod predsednik. Rad bi se vrnil k vprašanju tega, kako bi okrepili lahko nadzor na trgu. Komisija pravi, da bo seveda vsak predlog dobrodošel, ampak mislim, da do tega v bistvu zdaj ne bo prišlo. Trenutno nimamo nobene agencije, čakamo predlog komisije. Nacionalne organe bi morale službe komisije nadzirati. E, torej, ja, v bistvu bi vse skupaj lahko šlo zelo hitro, če bi to hoteli. In mislim, da imamo že podatke o letih 2007 in 2008 in tako, da bi na tej podlagi lahko tudi kaj naredili. Commission. Hvala lepa, gospod predsedujoči, hvala lepa komisija za odgovore. Torej, generalni direktor je eh, odgovoren za konkurenčnost evropske eh, eh, industrije in konkurenčnosti, ne pa za kakovost zraka. Rad bi se sedaj bolj osredotočil na konkurenčnost. Zelo me skrbi, zelo me zanima kakovost um, zraka, seveda pa mi je pri srcu tudi verodostojnost evropske industrije. Primer goljofije Volkswagen je velik udarec za verodostojnost evropske industrije. Zato še enkrat prosim za radikalno spremembo pri vaši politiki transparentnosti. To je nespremljivo zlasti v trenutku, ko smo vse podatke dobili v časopisih. Vsak dan, ko odprem časopis, najdem dokumente, ki jih ne prejmem uradno, ampak jih imate vi v svojem žepu in jih imajo v žepu države članice, kjer razpravljate o dejavnikih skladnosti in tako naprej, vi pa mi pravite, da na mizini nobenega predloga. Tukaj gre za besede ampak predvsem gre tukaj za evropsko konkurenčnost. In ker je um, jedro problema pomankanje transparentnosti, vas prosim, da nujno spremenite svojo politiko in prosim, razkrite te dokumente. Evropski parlament in predvsem evropske državljani imajo pravico, da izvedo, kaj se dogaja. Basik. Zadnje vprašanje, Basikaut. Well, first of all, I, I do appreciate. Hvala. Cenim, da ste vsaj priznali, da obstajajo predlogi. Omenili ste dokumente, dejali ste, da obstajajo dokumenti, da, in to je predlog. Ali lahko pojasnite, zakaj eh, tega niste delili z Evropskim parlamentom? Zakaj tega, zakaj teh dokumentov niste posredovali Evropskemu parlamentu? čeprav morate eh, glede na institucionalni odgovor eh, obravnavati parlament enako kot države članice. In drugič, še vedno me zanima pravna ocena. Kako lahko spremenite standarde iz uredbe preko komitologije, kajti to počnete s dejavnikom skladnosti, z njim spreminjate standard, za katerega smo se dogovorili v uredbi. In kolikor vem, to ni možno. In znova, Dejali ste, da potrebujete eh, nekoliko statistične podkrepitve, ampak te eh, prihodne postopke dejanskih emisij med vožnjo, eh, kako bo to v prihodnosti, In naj še enkrat povem, imamo na cestah eh, eh, eh, avtomobile, ki že izpolnjujejo celo standarde iz ZDA in ti avtomobili izpolnjujejo standarde in ne razumem, zakaj potrebujemo zdaj nadaljne odstopanje. Hvala lepa. Komisija. Hvala lepa, gospod predsedajoče. Kar se tiče prvega elementa, morda nisem bil dovolj jasen ko sem omenil 160 km na uro in uh, višina 1200 metrov, to so zgornje um, me, um, mere, torej, to se giba torej, od nič do tam. In seveda so uh, na tej skali zaobjeta tudi mesta. Drugi element oziroma drugo vprašanje pa se je nanašalo na evropski nadzor. Kot sem dejal, ta hip razmišljamo o številnih možnostih. Upoštevati moramo različne elemente in upoštevati moramo tudi izkušnje iz preteklosti, kar se tiče delovanja notranjega trga in pa nekatere druge sektorje, kako so stvari organizirane. kar se tiče uh, dejavnika skladnosti. Jasni moramo biti, da ko sprejemamo metodo testa, pridobimo tudi izkušnje. Moramo biti gotovni, da test deluje, ampak to je odvisno od posamečnih testov in dejavnik skladnosti mora to zagotoviti. Da ja vsem, da bomo čez dve leti uh, morali imeti uh, polno izvajanje tega in tako bomo pridobili čas, pridobili bomo izkušnje v tem obdobju. Naj ponovim, ni bilo predloga. To so pripravljalni dokumenti, to so dokumenti za razpravo, v katerih so zapisane različne možnosti. To je uh, politika komisije oziroma mi sledimo pravilom Evropske komisije pri tej zadevi. Ne uporabljamo pravil uh, generalnega direktorata eh, GROW. Da, pomembno je, da imamo prava dejstva in da ne vzbujamo vtisa, da uporabljamo različne standarde v tem primeru. Običajni postopek komitologije predvideva, kot ste opomnili številni, da osnutek predloga sporočimo državam članicam in Evropskemu parlamentu in sicer v istem času. In kot je moj kolega večkrat dejal, na mizi nimamo predloga. To so to tehnični dokumenti, ki predstavljajo različne možnosti. To so dokumenti, ki so namenjeni razpravi z državami članicami. Zelo hitro ukrepamo ta hip, ko bomo prejeli odzive držav članic o teh elementih, bomo kar se da hitro pripravili osnutek odločitve, to pa bomo potem takoj sporočili tudi Evropskemu parlamentu. Tako da bo eh, parlament lahko izvajal svojo pravico do nadzora v aktih in to predvidevajo osnovni akti in uredba o komitologiji to predvideva. To uporabljamo stokrat vsak mesec in od tega ne moremo odstopati v tem primeru. No, Sorry, colleagues, we cannot continue to make. Se upravičujem, kolegi, ne moremo nadaljevati z vprašanji, kajti imamo ob petih eh, skupen eh, sestanek z odbori Devi in Agri. In predtem imamo še eno točko. Jasno je, da parlament ni povsem zadovoljen z odgovori, kot veste. In lahko rečem, da vas vabimo na naslednji sestanek odbora Envi, to bo 9. novembra, 9. in 10. novembra, da nam pojasnite ta predlog. Kajti do takrat boste zaključili svoj postopek in mi želimo biti dobro obveščeni o tem predlogu in želimo obrazložitev tega predloga. Potem zaključujemo s to točko in nadaljujemo z naslednjo točko. In sicer gre za izvajanje okoljske zakonodaje izmenjava mnen s komisijo. Komisiji smo posredovali nekaj vprašanj in mislim, da lahko začnemo z našo razpravo. Torej lahko začnemo kar takoj in damo besedo komisiji glede vprašanja ena. Kasneje pa lahko nadaljujemo še z drugimi vprašanji. Torej vem, da je nekaj poslancev med nami, ki uh, jih ta tema ne zanima, zato lahko zapustijo dvorano in nadaljujejo z razpravo o dejanskih emisijah zunaj dvorane. Sedaj dajem besedo Inju Veningot, ki je direktor um, Komisije okvirni direktive o vodah. Oziroma direktorica, hvala lepa. Predsedujoči, hvala, dobro, dobro dan vsem. Torej, prvo vprašanje. Eh, moram reči, da je komisija izvedla dve zelo izčrpni oceni. Sicer prvo poročilo je izdano leta 2012, drugo 2014. Ukrepe so izvajali številni. Um, akteri v državah članicah in namen je bil, da se izpolnijo okoljski cilji okrene direktive o vodah. Torej, eh, prepoznavamo napore držav članic eh, pri doseganju teh ciljev. Nekaj kar dobrih eh, primerov imamo in dosežkov, ampak moram reči, da na osnovi tega, kar danes vemo, cilji za leto 2015 niso bili doseženi, se pravi, kakovost vode za 2015 ni bila dosežena. Države članice morajo storiti še več, eh, pomembno je, da to upoštevamo tudi v sekundarnih eh, načrtih o upravljanju, ki jih pripravljajo države članice in ki jih pričakujemo marca prihodne leto. Naj vam povem, na katerih področjih je to še posebej pomembno, da države članice izboljšajo eh, svojo. Učinkovitost in sicer gre za nadzor in pa oceno statusa vode. Na to drugič želimo, da se države članice ustrezno odzovejo na zelo pomemben problem um, onesnaženja, ki izhaja iz kmetijstva, kajti to onesnažuje 90 odstotkov rek in pa tudi 30 odstotkov potalnih voda. Torej, um, gre tu tudi za okrepe znotraj SKP-ja in te je treba tudi upoštevati pri izboljšanju kakovosti vode. In na to želimo eh, tudi eh, inventar vseh voda, ki so. Um, oškodovane eh, zaradi tega eh, onesnaženja in eh, države članice, ki takšne škodljive ukrepe sprejemajo, morajo tudi upravičiti, zakaj so to storile in pojasniti, zakaj so to storile. In na to ugotavljamo tudi, da nimamo dovolj informacij o prizadevanj za odstranjevanje teh škodljivih eh, hidromorfoloških eh, učinkov. In na to četrtič eh, države članice bi lahko uporabile določene ukrepe za boljšo uporabo vode in da bi na ta način tudi pridobila te, nadomestila te stroške za čiščenje vode. Vemo, da so ti stroški zelo visoki in vemo, da ne velja za vse države, da so ti ukrepi eh, sprejeti in uresničevani. In na to ste sami omenili vprašanje uresničevanja okvirne direktive o vodah. Eh, omenili smo 2,8 eh, milijarda letno, ki jih zgubimo zaradi neustreznega uresničevanja te direktive. Mislim, da smo pokazali tudi podporo, da se želimo Ja, da želimo iti v to smer, da eh, želimo tudi eh, uresničevati te koristi. Včeraj smo videli tudi, da eh, so bila pripravljena razna poročila, ki so zelo pomembna za našo, naše področje in za status vseh voda, za katere moramo doseči tudi cilje na področju biotske raznovrstnosti. Hvala lepa, sedaj pa dajem besedo gospodu Gambusu. Hvala, predsednik. Hvala tudi predstavniku komisije. Sam bi na začetku želel izraziti globoko zaskrbljeno zaradi stanja v državah članicah. Evropska komisija v dokumentu o okvirni direktivi o vode piše, da so številne države članice se zauzele za to, da bi se pojasnilo, kaj se lahko sploh naredi ob upoštevanju trenutno obstoječe mase voda. In jasno je, da se države članice niso ukvarjale z načrti za vode v skladu z okoljskimi cilji, ki jih postavlja aktivirna direktiva o vodah. Bojim se, da je to področje, eh, v katerem, ki predstavlja slab zgled, eh, isto eh, velja dokumentacija o količinah vode in uh, o problemih vode in pomislimo samo na dokument, ki ga je pripravila Španija in ga je poslala marca meseca komisiji in zato se sprašujem, ali je sploh možno doseči cilje iz okvirne direktive. Ravno tako je komisija v svojem odgovoru v, v aprilu Govorite počasi, prosim. Me vaša decía en, en... No, in tukaj se naslanjam na aprilski odgovor uh, iz parlamenta, ki pravi, da uh, dokument v Španiji zajema uh, vodostaje in uh, reke, številne reke, uh, ki so vključene v, vendar pa eh, v Španiji piše, da se načrt za upravljanje z vodami za obdobje od 2015 do 2021 ne bo razlikoval od tistega iz prejšnjega časovnega obdobja. Jasno je, da imamo zamudo pri uresničevanju um, teh ciljev in to že zaradi predhodne socialistične vlade, ampak zato, ker oni niso svojega naredili, pa vendarle ne moremo pristati na preslabo pripravljen uh, odziv kakršnega imamo v rokah danes. In zato sprašujem komisijo, kaj lahko storite za to, da bo, boste zagotovili uresničenje ciljev uh, Eh, ki jih predvideva direktiva o vodah za to časovno obdobje. Hvala. Eh, Gospa Pierek. Moram povedati, da na nizozemskem potekajo številne razprave o fosfatih na področju kmetijstva, govorim. In zato sprašujem, ali sem komisijo dobro razumela, ko je govorila o ciljih, ki zadevajo vsebnost nitratov v vodi. Uh, da bomo uporabili najkrajši možni ekonomski ciklus za to področje. In ne vem, če sem vas pravilno razumela, zanima me, če lahko to pojasnite, ali je eh, eh, kmetijstvo tisto, ki prispeva 90 odstotkov izpustov. Eh, po mojih informacijah je nekoliko drugače in sicer gre za kanalizacijo, ki je v slabem stanju, iz katere izhajajo um, ti slabi izpusti in zato me zanima, kaj je tukaj res in kaj ne. To je zelo pomembna točka, ki jo moramo razčistiti, preden sploh nadaljujemo s to razpravo. Gospod Gramatikakis, najlepša hvala. Gospod predsednik, zelo sem zadovoljen, da smo se lotili te teme in hvala, da imam priložnost, da se vsaj na kratko dotaknem tega zelo pomembnega vprašanja in sicer eh, upravljanja vodnih virov v vseh oblikah. Žal mi je, da moram povedati, da poročilo o Grčiji kaže na pristop v katerem je zelo veliko lukenj in zamud. To eh, je eh, značilno za pristop grških organov. In poleg tega bi želel izpostaviti dejstvo, da grški prebivalci spoštujejo bogatstvo okolja v naši državi in eh, da je za nje upoštevanje teh evropskih predpisov prednostnega pomena. In zato bi želel vprašati naslednje. V, pri katerih ukrepih je grška vlada lahko se lahko naslonila na razne podporne ukrepe za izvajanje okvirne direktive o vodah. Drugič, kaj, se, kaj lahko konkretno stori Eh, komisija od zdaj naprej, zato da bo um, izvajala pritisk in hkrati dajala spodbude, zato da ne bomo še naprej izgubljali dragocenega časa na tem področju. Ali eh, verjetno veste, da se je prvi ciklus pri tem že izgubil. In tretjič, kaj sploh lahko stori nova grška vlada na administrativni in politični ravni, zato, da se bo lotila uresničevanja te okvirne direktive o vodah in primerno uporabila vse obstoječe inštrumente. In na zadnje, ali se Evropska komisija in Evropska unija bolj nasplošno res lahko zadovolji s temi lepimi besedami, ki so pa zelo oddaljene od dejanj eh, v državah članicah in verjetno bi se morali iz tega tudi kaj naučiti. Ta razlika med besedami in dejanji je takšna, da bi jo morali skrajšati. In mislim, da bi sprejetje take direktive moralo pripeljati do takojšnjih učinkov. Hvala. Besedo pa dajem komisiji za odgovore. With regard to some concerns that were expressed uh, Izrazili ste nekaj skrbi v zvezi s tem, ali dosegamo napredek tudi pri sprejemanju eh, eh, načrtov za upravljanje za vodnimi bazeni. To je nekaj, kar nam je zelo pomembno. O tem se obširno pogovarjamo z državami članicami, zato da bi zagotovili, da so v državah izvedli določene postopke, tudi javna posvetovanja, kajti to je treba zaključiti do konca tega leta. Marca 2016 eh, morajo države članice svoje načrte predložiti Evropske komisiji. Prihaja do velikih zamud eh, v prvem krogu in to je obžalovanja vredno. Eh, imamo tudi, verjetno bomo imeli tudi sodbe sodišča v zvezi z zamudami. V prvi vrsti Eh, želimo sodelovati z državami, eh, imamo eh, dvostranske stike in opozarjamo države na točke, ki so nezadovoljive, ki manjkajo v njihovih načrtih upravljanja in pa ki so problematične tako da bi jih usmerili v pravo smer. In upamo, da bomo potem v drugem krogu imeli boljše informacije, ne samo o statusu, ampak tudi o tem, kako spremljajo status in pa uh, kako bodo izvajali ukrepe in politike in kako bodo zapolnile vrzeli, ki so mora biti tam. 15 eh, mikrogramov na liter, to je standard iz direktive in to ne zagotavlja nujno dobrega ekološkega standarda, odvisno od ekosistema. To, da direktiva gre tu še dlje v smislu doseganja tega ekološkega statusa. In o tem bom spregovorila kasneje. torej um, smo kaj pozabili. Ja, torej, uh, želela sem povedati še nekaj v zvezi z kmetijstvom in pa pipami, ki puščajo. Ne vem, če je treba to postaviti na tak način. Torej, imamo različne vire onesnaževanja. Torej, ne gre za to, da trdim, da osredotočeni viri uh, Eh, ne prispevajo k onesnaženju, temveč da ti razpršeni viri predstavljajo kar pomembne številke, ki sem jih omenila. Torej, vpliv kmetijstva je nekaj, o čemer tudi moramo spregovoriti. Hvala. Hvala lepa. Želite še kaj dodati k tej točki? Dobro, imamo še eno točko kasneje. Se opravičujem. Dobro, potem pa lahko nadaljujemo z drugim vprašanjem in prosim komisije, da poda svoje odgovore, potem, potem pa bomo nadaljevali. Ja, torej mislim, da se to nadaljuje tudi v drugih vprašanjih, ki ste nam jih postavili že prej, torej kaj lahko naredimo za to, da ustrezno uresničujemo to direktivo. Tole letos, kot že rečeno, 2015 eh, je bil rok za doseganje uh, ustreznega statusa, torej tega nismo dosegli oziroma samo v 35. oziroma pri 53 odstotkih. Uh, vodnih površin v EU, ampak to je že nek napredek v primerjavi z osnovo iz leta 2009. Eh, glede na to, eh, to pomeni 10 odstotno izboljšanje, se pravi 10 tisoč vodnih površin. No, lahko vidite ta kozarec kot pol prazen ali pa pol poln. To je od vas odvisno. Seveda ni dovolj, moramo narediti še več, ampak istočasno pa je treba upoštevati tudi to, da uh, vidimo napredek pri uh, teh ukrepih, um, morda ne takoj, ne isto leto, ne čez dve leti, ampak to lahko traja kar nekaj let preden. Uh, se to dejansko pokaže pri statusu vode oziroma nekega vodnega telesa. Torej ne moremo iz tega eh, izluščiti, da stvari ne gredo v pravo smer. Nasprotno, eh, tu smo zabeležili napredek in trend na splošno mislim, da je pozitiven. In upam, da bomo videli to, ta trend eh, tudi v novih eh, podatkih, eh, ki jih bodo države posredovale v drugem delu njihovih načrtov upravljanja. Torej, kar se tiče um, dejavnosti, to sem že omenila, torej imamo tudi uh, dodatne ukrepe v drugih direktivah, o kemičnih proizvodih, o nitratih in tako dalje. In tu bomo zopet nadaljevali, kot rečeno, ne bom se ponavljala, da bomo zelo tesno sodelovali z državami članicami. Imamo postopek strategijo skupnega uresničevanja. Uh, in eh, to lahko uporabimo pri različni, v različnih sektorjih, naj si bo v sektorju kmetijstva, gospodarstva in tako dalje, torej z državami članicami lahko razpravljamo o tem in iščemo eh, skupne točke in pa eh, skupen način interpretacije te direktive in pa um, posledičnih ukrepov, ki jih države članice lahko sprejmejo. Torej, če uh, ta sporočila niso razumljena in uh, to politiko že zelo dolgo uporabljamo, uh, potem je pač eh, treba v takšnem primeru eh, to predstaviti v okviru eh, postopkov o kršitvah. Ampak mi poskušamo to rešiti že vnaprej, tako da nam ni treba na sodišče. No, še en pomemben vidik, ampak temu se bomo vrnili kasneje, naslednjih, torej finančna podpora, ki je uh, Eh, dostopna z različnimi evropskimi instrumenti, torej v okviru regionalnih skladov in skladov za razvoj podeželja. Eh, to bi morali države članice veliko bolj izkoriščati, kot to sedaj počnejo. Eh, vidimo, da v nekaterih primerjih ukrepi v okviru kmetijskega sklada oziroma sklada za razvoj podeželja niso ustrezno uporabljene in to je škoda. In ne nazadnje, zelo bi se želeli zanesti tudi na vašo podporo in na vaše države članice, da nam pomagajo v tem smislu, da se eh, zagotovi, da načrti upravljanja rek eh, pritegnejo dovoljšno pozornost in da se zavedate, da je potrebno te napore izboljšati, ne samo s tem, da eh, so si ukrepi pravočasno um, eh, izvedeni, temveč da se tudi upoštevajo vsa vprašanja, ki sem jih pravkar navedla. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa lahko nadaljujemo z gospodom Eikautom. Ja, hvala lepa komisiji za pojasnilo torej, eh, vseh teh vprašanj na osnovi naših vprašanj. Torej, vidim, da gre trend v pozitivno eh, smer, ampak eh, cilj je bil, da bo leta 2015 vse v redu. Torej, lepo je, da gre trend v pravo smer, ampak če imate tu uh, samo izboljšavo 10 odstotkov v petih letih, je to veliko prepočasi, to je prepočasno. Uh, Eh, torej, čudno bi se mi zdelo, če bi eh, DG eh, Ekfin govoril o proračunski disciplini, naprimer, in da bi tam nekdo rekel, ja, no, saj stvar gre v pravo smer, no, tam se uporablja drugačna terminologija. Žal. No, morda bolj specifično v zvezi z obvestilu o implementaciji te direktive. Veste, da veliko držav članic pač gre po načelu posla kot vedno in zato je treba tudi eh, jim dati vedeti, da je treba narediti več, ampak mene zanima, kdaj bo komisija začela bolj pritiskati za to, da bo zagotovila, da bodo države članice naredile, kar je potrebno, kajti sedaj vidimo, eh, da v veliko država članicah je to pač business as usual in eh, kaj počnejo, pač z vami komunicirajo, ampak nimam pa občutka, da obstaja tu kakršen koli občutek nujnosti Ne vem, če govorite o tem, da morda teoretično bo lahko prišlo do dodatnih ukrepov, eventualno nekega dne bo lahko zadeva prispela pred sodišče. Ne, mene zanima, kaj nameravate narediti? Kaj boste storili, če država članica ne bo uh, se ustrezno zauzela uh, ali boste sprejeli, da bo uh, došli posli pač po starem, ali bo to konec tega leteta, torej kdaj nameravate kaj narediti. Želel bi konkretne odgovore na pesto, da nam razpravljate, da tu razpravljamo o vaših eh, splošnih eh, ukrepih in tako dalje. Mislim, da je pomembno, da države članice dejansko nekaj naredijo in da je komisija tudi bolj stroga, tako kot generalni direktorat za finance na drugih področjih. Hvala. Torej, ne vidim kolegov, ki bi se želeli oglasiti. Aha, gospod Gramatikakis. Eh, Najlepša hvala. Rad bi se navezal na to, kar je povedal kolega med seboj. In sicer pred menoj in želel bi govoriti o splošni situaciji v Grčiji, pa tudi v drugih državah. Nič konkretnega sicer, ampak teh 53 odstotkov, ki jih je omenila kolegica, ne vem, ali to pomeni nazadovanje ali napredovanje. In ponavljam, vprašanje voda je izredno pomembno tako za ljudi, kot tudi torej za prebivalce, kot tudi za poslance. In mislim, da se moramo zauzeti, da bomo tukaj res dosegli nek napredek. Vprašanje za komisijo. Ali se komisija zaveda kakšnih težav z državami članicami, naprimer, ki uh, morda trdijo o tem, da se soočajo z večjimi izzivi pri implementaciji te direktivi, naprimer posebne podnebne uh, razmere? Uh, torej eh, države, kjer eh, lahko govorimo o kroničnem pomankanju eh, naravnih verov vode in tako dalje. In zanima me, če je komisija seznanjena s temi izzivi in kako zagotavlja, da pride do uresničevanja te direktive v teh državah in kako lahko zagotovi, da se dejansko upoštevajo tudi te posebne razmere. Hvala. Gospa Miller. Ja, Herr Vorsitzender, herzlichen Dank. Eh, A danes sem tu na mesto kolega Jana Uvitima. On je sicer postavil dve vprašanji Evropske komisiji. Mislim, da, to, da so bile to vprašanje številka 4 in 8 in prosila bi vas, da odgovorite tudi na te dve vprašanje. A, sedaj te dveh vprašanj nimam pri sebi, ampak verjetno jo imate mi. Ja, torej delamo na ta način. Začeli bomo s prvim vprašanjem. Na to bomo imeli odgovor, razpravo o tej točki in nadaljevali z naslednjim vprašanjem. Če boste počakali, boste prav gotovo pričakali tudi odgovor. Sedaj pa dajem besedo komisiji. Ne, se upravičujem, gospod Pečini. E Hvala. Če še nekoliko dopolnim Basa Eichhauta. Mi smo komisijo pozvali, da se oglasi v zvezi z vprašanjem, ki je za nas v Italiji zelo pomembno in zelo občutljivo. Imamo namreč um, naftne uh, družbe, ki so uh, nastanjene prav tam, kjer se pridobiva največ uh, pitne vode za celo Južno Italijo, Apulijo in uh, sosednje uh, regije. Izkazalo pa se je, da je ta voda onesnažena. Že leta ljudje tam pijejo onesnaženo vodo. Zato smo pozvali komisijo, ki je začela preiskavo. Minilo je več kot leto dni in zgodilo se ni nič. In zdaj se vrnem k vprašanju Basa Eikauta. Kaj se torej zgodi, ko se pride do te kritične točke, ko imate na voljo informacije o tem, kar se dogaja? Uh, veste tudi, kakšne so temeljne pravice evropskih državljanov, med njimi pravica do zdravja. Kaj sploh vi storite za to, da njihove pravice ščitite? Hvala. Hvala lepa. Če ni drugih vprašanj, potem dajem besedo komisijo, komisiji za odgovor. Hvala, predsedojoči. Torej, to ste počrtali in mislim, da to velja tudi za vprašanje spoštovanih poslancev. Torej, po mojem mnenju je to sicer vprašanje osem, zato bom takrat odgovorila na to. Kar pa se tiče tega, kaj počnemo in kako nameravamo nadaljevati z delom, kako smo lahko bolj konkretni, naj povem naslednje. Mi imamo uh, dvostranski pripro, pristop in sicer po eni strani uh, Se veliko pogovarjamo z državami članicami, eh, zato da lahko pridemo do skupnega razumevanja o tem, kako je treba to direktivo uresničevati. In to je eh, postopek, ki je stalen in eh, to nam je tudi že veliko pomagalo pri uresničevanju. In verjetno ne bi sploh prišli do te točke, če tega ne bi imeli. Torej, to je stalen proces, ki je tudi vedno mm, bolj prisoten in učinkovit. Po drugi strani pa imamo tudi postopke za kršitev. Torej imamo približno 30-40 takšnih eh, postopkov v teku. Torej glede cele vrste različnih eh, direktiv. To je zelo veliko število eh, postopkov, zaradi kršitve in voda je pač eno izmed teh področji, kjer jih je zelo veliko teh postopkov. In uh, seveda ukrepamo tudi na uh, pravni strani, ampak na koncu so, na koncu so itak države članice tiste, ki morajo pač eh, to uresničiti. Seveda imamo uh, cilj dobrega statusa za 2015, ampak s Spomnili se boste, da smo imeli v členu 4 celo vrsto odstopanj izjem, ki jih države članice lahko uporabijo in eh, te cilje se lahko doseže pod določenimi pogoji in, dolo, in ustreznimi, no, ustreznimi pojasnili tudi do leta 2027. Torej, eh, prvič seveda želimo, da se to izboljša in eh, drugič eh, potrebujemo tudi veliko bolj solidne eh, obrazložitve teh izjem kot te, ki jih sedaj dobivamo. Glede Grčije, torej dobili smo samo zadnji načrt iz Grčije in sicer tak je bil sprejet avgusta letos in sedaj to preučujemo. In videli bomo pač, kakšna bo naša ocena. Trenutno vam tega še ne morem povedati, lahko pa vam povem, da usporedno s tem smo tudi zelo veliko razpravljali z Grčijo in eh, Grčija tudi zelo veliko dela na, drugim, na drugem ciklu, zato da se ne bodo ponavljale napake iz prvega cikla. Kar se tiče pomankanja vode, torej v v okviru te direktive. Vemo, da eh, predmet ni samo kakovost vode, temveč tudi um, količina vode. Vemo, da imamo smernice v zvezi z upravljanjem. Te lahko države članice uporabljajo pri pripravi svojih načrtov upravljanja. Upam, da sem se odzvala na vsa vprašanja, odgovorila na vsa vprašanja. Eh, torej nekaj teh vprašanj pa bom eh, prihranila za kasneje, za osmo točko. Hvala lepa. Sedaj pa lahko nadaljujemo s tretjim vprašanjem. Torej, tu imamo uh, vprašanje gospoda Dantana, na to pa dajem besedo komisiji. Ja, torej, to vprašanje se navezuje na sodbo sodišča. Uh, torej v zvezi z obveznostmi, ki izhajajo iz te direktive in eh, tolmačenjem teh obveznosti in želela bi pojasniti to, da sodba ne pravi, da je sedaj nemogoče uresničiti ali dovoliti izvajanje vseh novih eh, projektov. Ne, gre za. Uh, stalno sodno prakso, da je treba pač premisliti, preden ukrepamo. To pomeni, da je treba najprej oceniti učinke ukrepov, zato da se ugotovi, kakšen bo učinek na okolje in presodi, če je ravnotežje ustrezno spoštovano. Ampak torej ta ocena pred izdajo dovoljenja je nekaj, kar že obstaja. To ni nič presenetljive, ker to uh, že obstaja eh, v okviru obstoječih eh, direktiv o habitatu in drugih. In če se ugotovi, da nek projekt lahko škodi statusu vode, potem je treba upoštevati določene kriterije in direktive tudi predvideva določena odstopanja. Torej, ti pogoji se niso spremenili, tega sodba sodišča ni spremenila in projekti, ki so podvrženi um, naprimer IAU e e ali pa um, členu 6.3 direktive o habitatu, potem ni nobenega razloga, eh, zakaj bi eh, preprečili izvajanje projektov pod to postavko. Torej, um, vsaj dokler ti izpolnjujejo te pogoje. In tudi, če bi ti pogoji uh, privedli do poslabšanja statusa vode, potem uh, jih je mogoče uresničiti, če izpolnjujejo pogoje iz eh, tega člena 7. In uh, rezultat takšne ocene lahko vodi v. Uh, preobrazbo projekta, prilagoditev projekta in dejstvo, da vseh projektov ne moremo izvesti v prvotni obliki, temveč da jih je treba spremeniti, je dejstvo, ki je že dolgo sprejeto v okviru okoljske zakonodaje Evropske unije. Hvala. Sedaj pa dajem besedo Mišelu Dantanu. je voudrais d'abord remercier euh, la commission pour les Naj se najprej zahvalim komisiji za pojasnila. Mislim, da sodba sodišča, ki jo omenjate, kaže tudi na velike razlike v razlagi med državami članicami glede vprašanja degradacije in načina razlage dosjejev, ki se ulagajo. Eh, kar zadeva eh, te, mm, ta dela, kot je naprimer eh, širjenje bazenov za to, da se omogoči mm, pretok večjih količin vode, to ni dovolj. Naj dam kot primere, naprimer, gorske hudournike, kjer je treba biti zelo pogumni, če se želimo izogniti poplavam in eh, tukaj je gradbišče kar problematično. In potem še naj omenim drug primer, v katerem imamo težave z izvajanjem direktive in ne bi želel, da bi prišli do kratkega stika, torej do konflikta med uresničevanjem dveh direktiv, direktive o vodah in direktive za poplavno varnost. In zato me zanima, ali namerava komisija tukaj kaj storiti, zato da bo preprečila te različne razlage. In sicer eh, to tako, da bo upoštevala eh, glavni cilj okvirne direktive o vodah in to je izboljšanje vodnega okolja in upravljanja vodnih virov šlo? Še kdo želi besedo? Ok. Ajdi pa na vrto. Dobro, potem pa dajem besedo o komisiji. Well, <clears throat> one clar ja, torej, eno eno pojasnilo bi želela podati in sicer to, da okvirna direktiva o vodah ne govori o um, začasnih začasni nam poslabšanju stanja vode. Uh, že zelo dolgo, od leta 2008, imamo ta skupen proces eh, za uresničevanje, o katerem se govorja prej. In tu obstajajo določene izjeme in eh, sodno sodišče je povsem skladna tudi z eh, temi smernicami. In to samo pomeni, da je sodna sodišča potrdila pristop komisije. In sedaj delamo na delovnem programu 2016-2018 z državami članicami. In eh, tu bomo zopet razpravljali z državami članicami o tej sodbi, zato da bomo zagotovili, da bo tolmačenje te sodbe eh, usklajeno v državah članicah in da države članice to razumejo in uresničujo na enak način. Hvala lepa. Sedaj pa lahko nadaljujemo z naslednjo točko B. To je povezava z drugimi eh, zakonodajami in eh, sektori. Torej tu gre za onesnaževanje zaradi kmetijske dejavnosti. Ja, torej o tem smo že govorili, lahko samo ponovim, da v tem kontekstu, da smo eh, v stiku z vsemi državami članicami, zato da eh, zagotovimo ustrezno uresničevanje direktive o nitratih. Torej, eh, tu ni nekaj, kar je v moji neposredni pristojnosti, ampak seveda je to povezano tudi z direktivo o vodah. Imamo tudi um, stalno izmenjavo um, podatkov tudi s pristojnim odborom za izvajanje direktive o nitratih. Torej, če eh, prihaja do vrzeli pri uresničevanju, potem je naša naloga, da zagotovimo, da države članice svoje obveznosti izpolnjujejo in to na različne načine, vključno z eh, pravnimi sredstvi. Komisija je to večkrat že storila. Prav tako pripravljamo, to sem ravno kar povedala, torej pripravljamo mandate o eh, skupni implementacijski strategiji eh, direktive o vodah za prihodnje dve leti z državami članicami in v tem okviru bomo tudi eh, zelo pozorno razpravljali o vprašanjih, eh, ki so povezane z kmetijskim sektorjem in ukrepi, ki jih je treba sprejeti in poskusili bomo tudi v razpravah z državami članicami doseči to, da se eh, razvije rešitve in to eh, tolmači na ta način, da se lahko ustrezno odzovemo na te vse težave, ki jih eh, proizvajata razprš, to razpršeno onesnaževanje in pa spremembe geomorfologije. Torej, Če ugotovimo, da prihaja do vrzeli pri osnovnih ukrepih, potem eh, moramo ugotoviti, da je treba ne le uresničiti te osnovne eh, ukrepe, temveč tudi pri drugem krogu uresničevanja ustreznih ukrepov je treba predvideti možnost eh, za to, da države članice spremijo tudi ukrepe, ki grejo korak dlje od osnovnih. Prav tako imamo tu še vprašanje eh, računskega sodišča. Očitno je, da je naskrižna skladnost tu pomembno vprašanje. To je že v CAP-ju, ampak kot veste, to ne velja za eh, okviro o vodin in o direktivo o pesticidih. Komisija dela z državami članicami, pa tudi um, znotraj svojih služb in poskuša ugotoviti, kdaj bo prišlo do sprememb do SKP oziroma kdaj bodo spremembe potrebne in v tem uh, kontekstu bomo tudi sprožili vprašanje uh, na vzkrižne skladnosti tudi z direktivo o vodah, torej Kljub temu pa imamo še druge ukrepe, do katerih je že prišlo in ki jih lahko uporabimo za to, da zagotovimo, da sektor kmetijstva lahko izpolni cilje direktive o vodah imamo tudi uh, obvezno področje uh, uporabe za dostop kmetovalcev do svetovalnih storitev in treba je zagotoviti tudi, da se teh nasvetov poslužijo pri implementaciji svojih ukrepov. Na to um, imamo tudi uh, druge mehanizme na področju razvoja podeželja in uh, nova uredba o razvoju podeželja in pa eh, sorodna zakonodaja je zelo pomembna in tudi mm, temeljna zakonodaja že predvideva tudi možnost eh, za ustreznejše upravljanje z vodami in tudi za boljšo učinkovitost eh, tudi v odnosu do kmetijstva, tako da lahko države članice in regije to že upoštevajo pri svojih programih za razvoj podeželja. Torej imamo celo vrsto ukrepov, s katerimi lahko te prednostne naloge izpolnjujemo. Imamo uh, eh, naprimer usposabljanja eh, in druge vrste ukrepov, ki državam članicam omogočajo, da to bolje izkoristijo. Torej leta 2017 in 2019 bomo imeli tudi uh, poročilo letno poročilo o resničevanju teh programov. Uh, in na ta način bomo lahko tudi ocenili, v, me, v kolikšni meri so bili cilji na um, področju razvoja podeželja uresničeni. Uh, Hvala. Gospa Hoken. Tak, her formen. Ja, komu ti sva po dansk. Hvala. Želela bi se odzvati v danščini. Najprej bi postavila komisiji eno vprašanje. Uh, dejansko se tu soočamo z velikim problemom. Veliko držav članic, vsaj večina izmed njih, ne spoštuje zakonodaje. Nekatere je tudi sploh ne spoštujejo. Naj vam povem izkušnjo iz moje države. Imamo uh, vlado, ki je Ministrstvo za okolje združila z Ministrstvom za kmetijstvo, kar pomeni, da je Ministrstvo za, za kmetijstvo dobesedno požrlo kmeti, eh, Ministrstvo za okolje in prvi ukrep, ki so ga storili, je bila sprememba zakonodaje, ki je bila sprejeta eh, v skladu z direktivo o varovanju voda eh, in eh, direktivo, ki predpisuje eh, te zajezitve za uravnavanje vodnega pretoka. Danska vlada torej nastale situacije ne upošteva dovolj in vprašanje bi gotovo bilo treba postaviti glede tega, kaj na Danskem že toliko let ni bilo storjeno. Razprave v zvezi s tem na Danskem potekajo in mislim, da ta situacija, ki sem jo opisala, ni osamljena. Danes je eh, Danska ena izmed kmetijsko najbolj aktivnih držav, ki ima največ obdelanih površin. In težko je v tej situaciji preprečiti govorice o tem, da na danskem pretiravamo z uresničevanjem zakonodaje, kar sploh ni res. In zato se sprašujemo, ali bomo samo morali upoštevati poročila računskega sodišča ali bomo dejansko upoštevali to dejansko stanje. Cela vrsta priporočil je bila pripravljenih za to, da bi izboljšali situacijo, tudi glede na vzkrižne skladnosti v kmetijstvu in mislim, da je treba vse te določbe spoštovati in da se je zato treba vprašati o prizadevanjih Evropske unije mm, glede eh, situacije v različnih državah, tudi pri nas, kjer se marsikaj počne, malo kaj pa izboljša. In zato bi v imenu Danske in tudi drugih držav želela izpostaviti, da je onesnaženje rek kar veliko in mislim, da smo še precej daleč od eh, ciljev, ki smo si jih zastavili za okvirno direktivo o vodah. Ja, Hvala lepa, gospod Heusling. Hvala lepa. Omenili ste nitrate. Kako je v državah članicah s tem? V nekaterih državah članicah smo v zadnjem letu ugotovili porast nitratov v vodah. Zanima me, kakšen je položaj v državah članicah. Potem imamo vrzili pri izvajanju. Kaj natančno ste imeli pri tem v mislih? Ali so težave pri izvajanju obstoječega prava? In tretje vprašanje. Sedaj smo se dogovorili za ozelenitev v eh, novi skupni kmetijski politiki. In kaj mislite, da uh, se bo položaj izboljšal ali se pridružuje tem mnenju številnih nevladnih organizacij, okoljskih organizacij, ki pravijo, da se položaj ne bo izboljšal? Hvala lepa. Če ni eh, nobene uh, ga drugega, ki bi želel besedo, potem vračam besedo komisiji. Hvala lepa, gospod predsedajoči. In hvala lepa za a, vaše prispevke. Hvala lepa, gospa Avkan, tudi za vaše pripombe. Da, vemo, da sedaj pregledujemo določene ukrepe, ampak imamo tudi različne načine, kako bi lahko dosegli cilje. Komisija želi, da bi dosegli cilje in preko programov in ukrepov oziroma načrtov komisije bomo lahko ugotovili, ali so ti ukrepi zadostni. Ta hip pa sem med dvema cikloma. Kar se tiče prvega cakla, tu smo že podali svoje komentarje, o tem smo se obširno pogovarjali z državami članicami, vključno z Dansko. In sedaj čakamo na eh, druge načrte upravljanja in potem bomo presodili, ali Danska izpolnjuje eh, obveznosti iz okvirne direktive o vodah. In potem bomo lahko razmislili o naslednjih ukrepih, o naslednjih korakih, ki jih je treba storiti. Da, poročila računskega sodišča, seveda smo to natančno prebrali, o tem eh, poročilu smo sodiščem tudi razpravljali. Našli smo tudi način, kako bi se eh, v pozitivnem duhu odzvali in eh, prevzeli smo številna njihova priporočila, to sicer ne velja za vse točke, sedaj vam ne bom podala vseh podrobnosti to, da prepričana sem, da smo eh, pri veliki večini priporočil podprli sodišče. Ampak ni v rokah komisije to vprašanje. Države članice so na potezi, one morajo eh, sprejeti te ukrepe. Mi lahko ocenimo, ali so države uvedle ukrepe, lahko se pogovarjamo z državami, lahko jim poskušamo pomagati. Uh, Eh, in zagotoviti, da eh, sprejmajo prave ukrepe. In če je res nujno eh, potrebno, potem sprožimo postopek kršitve pogodb. Lahko vam povem, kateri postopki sedaj potekajo. Torej, to so tisti ukrepi, ki jih ima na voljo komisija. To je res bolj vprašanje za države članice. ko želimo, da so vsi akteri pri načrtih upravljanja uh, vključeni in da res zagotavljajo svoje prispevke. Toliko o tem. Upam, da sem odgovorila na bistvo vseh vprašanj. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa. Naslednje vprašanje. In sicer je to vprašanje gospoda Uitema. Besedo bom dal tudi komisiji, kasneje pa še uh, eh, gospi Müller za odgovor. Hvala lepa. Veliko smo že govorili o direktivi o nitratih, o načrtih upravljanja povodi. Imamo drugi, oziroma v drugem ciklu teh načrtov upravljanja je tako, da morajo države članice oceniti, kje so, kar se tiče stanja in obveznosti izpolnjevanja okvirne direktive vode. Treba je ugotoviti, kako bi izvajali pritisk, eh, zato da bi se izvajali pravilni ukrepi. In kot sem že dejala v prejšnjih odgovorih, direktiva o netratih, pa tudi obe direktivi o habitatih so poglavitni ukrepi okvirne direktive o vodah. Države članice morajo zagotoviti, da eh, izvajajo te ukrepe, poskrbeti pa morajo tudi za to, da ugotovijo, ali so ti ukrepi dovolj učinkoviti in ali potrebujejo dodatne ukrepe. In to je obveznost, ki izhaja iz okvirne direktive o vodah. Še smo govorili o nekaterih ukrepih, ki to presegajo. Govorili smo o ukrepih, ki jih se sprejmajo eh, v okviru kmetijstva in to so ukrepi, ki izhajajo eh, iz direktive o odpadnih vodah, naprimer. To je v rokah držav članic. In eh, dokler so to učinkoviti ukrepi, da se stanje izboljša, potem je to v redu in to bomo potem pozitivno ocenili v naslednjih načrtih upravljanja. Naj spregovorim še o financiranju, ki je na voljo v okviru programa razvoja podeželja v nacionalnih programih. Države članice ne smejo pozabiti, da imajo v rokah dober mehanizem za to, da izpolnjujejo okvirno direktivo o vodah. Hvala. Thank you, Ms. Hvala, gospod Müller. Sorry, I don't know if we have uh, other members. Aha, se opravičujem. Poslanke ni, ali bi še kdo želel uh, kaj vprašati komisijo? Ne. Potem pa gremo k naslednjemu vprašanju. Konkurenčnost podjetij v podeželskem območju in besedo dajem komisiji. Hvala. Na začetku sem dejala, da ima kmetijstvo velik vpliv. V večini primerov je ta eh, vpliv negativen na eh, eh, kakovost morskih ekosistemov. Zato imamo tudi eh, dokaze o naših poročilih o izvajanju in pa o poročilih o stanju eh, okolja v okviru Evropske agencije za okolje. To seveda povzroča tudi stroške, ki jih potem nosijo lasniki zemlje ali pa kmetovalci, hkrati pa te stroške zadevajo tudi družbo. Če imamo slabo kakovost vode, potem je treba zagotoviti, da bo ta vorna, voda varna za pitje ali pa je treba zagotoviti to, da preprečimo oziroma omejimo tveganje poplav z ukrepi in da preprečimo erozijo. in to ima eh, tudi vpliv na kmetije, pa tudi na eh, podjetja na podeželju, pa tudi na družbo širše. Kako se bomo tega lotili? Kmetijska skupnost oziroma kmetijski sektor mora sprejeti ustrezne ukrepe. To zadeva določene velikosti in pa določeno število kmetij. Kmetijski sektor prejema 40 odstotkov proračuna Evropske unije in da denar je namenjen kmetom, da se prilagodijo zahtevam okvirne direktive o vodah. Tu imamo torej denar, ki je na voljo v obeh stebrih kmetijske politike in ta denar je za eh, kmetovalce. <clears throat> Oni morajo ta denar uporabiti in zagotoviti, da eh, izvajajo pravilne ukrepe. Seveda pa potrebujemo bolj skladno ukrepanje eh, v okviru načrta za razvoj podeželja ali pa v okviru določenih plačilskih kmetijske politike, naprimer kmetovalci lahko dobijo neposredna plačila, če izvajajo specifične ukrepe, naprimer, če uvajajo puferske pasove ali pa če ustvarijo območja, ki so ekološko varna če a, eh, zagotavljajo gozdove, naprimer, torej kmetje imajo številne možnosti in te ukrepe lahko finančno podpremo. Ni tako, da je vsak prepuščen samemu sebi in te, ta sredstva je treba uporabiti, koristiti. Zlasti v eh, okviru načrtov razvoja podeželja se ta sredstva ne izkoristijo. Eh, torej države članice ne eh, črpajo tega denarja in ne predlagajo načrtov za razvoj podeželja. Skupaj sa kolegi iz generalnega direktorata eh, kmetijstvo razpravljamo o tem in ugotavljamo, da države članice sploh, včasih sploh ne vedo, da obstajajo ukrepi, v okviru katerih bi lahko financirali In pa um, s tem denarjem bi lahko podprli uh, tudi oziroma izpolnevali svoje obveznosti iz direktive o nitratih ali pa obveznosti iz obvezne direktive uh, o vodah. Sodelujemo torej s kolegi iz generalnega direktorata kmetijstva za to, da bi um, opozorili države uh, na ta sredstva. Včasih to zahteva kar precej energije. Treba je okrepiti zavedanje pri državah članicah, da ta denar je na voljo in da ga lahko koristijo. Želimo si, da bi se ta zavest okrepila in da bi države članice močneje, pogosteje posegale po tem denarju. Imamo tudi eh, dokumente s smernicami, ko gre za ukrepe, ki so morda eh, neproporcionalni, kar se tiče koristi in stroškov. Naprimer, gre tukaj za tehnično izvedljivost. Včasih lahko to koristimo zato, da bi zagotovili oziroma imamo člene v okviru, iz, v okviru um, direktive o vodah. Uh, je treba določene stvari dokumentirati, upravičiti. Radi bi zagotovili, da države članice več uporabljajo uh, te različne načine, s katerimi lahko zagotovijo, da se podpre kmetovalska skupnost. Sicer tako, da izpolnjujajo cilje iz okvirne direktive o vodah, hkrati pa, da zagotovijo, da se uh, organi, ki se ukvarjajo z razvojem podeželja, vedo, da obstajajo ti uh, ukrepi in programi in da potem kmetovalska skupnost opozorijo na nje. Hvala. Hvala lepa. Ima še kdo kakšno vprašanje? Ne. Potem pa naslednje vprašanje gostaria de o zdravilovi, potem bo dobila besedo komisija in potem bomo o tem razpravljali. Thank you, chair. Hvala lepa, gospod predsedajoči. S tem vprašanjem se ukvarjamo že kar nekaj časa. Imamo študijo ki je bila objavljena junija v preteklem letu. Septembra smo o tem razpravljali tudi na delavnici Evropske komisije in eh, svetovalci so nam predložili nekaj predlogov o tem, kako naj se odzovemo na eh, zdravila v vodi in pa kakšno strategijo bi lahko razvila Evropska komisija. v zvezi z zahtevami iz direktive o okoljskih standardih. Potekajo notranje razprave o strategiji. Poskušamo ravnati. Poskušamo nadaljevati s temi razpravami. Razprave potekajo znotraj naših služb, vključeni so različni deležniki. Potem bomo predložili strategijo. Ta strategija bo potem opredelila ustrezne ukrepe. Če bi predlagali specifične ukrepe, potem bi morali za nje izdelati tudi presojo vpliva, zato pa potrebujemo nekaj časa. Potrebujemo čas za razprave. Medtem pa lahko rečemo to. Spremljanje substanc Eh, poteka in sicer imamo um, uh, seznam uh, uh, spremljanja. To bomo imeli naslednji, ta seznam bomo predložili naslednji mesec. O tem bomo govorili v okviru razprave o okoljskih standardih in zakonodaji o antibiotikih. iščemo tudi dokaze o drugih eh, farmacevskih substancah. Torej, če prihaja, eh, torej zelo je resno jemljamo tveganje za voljo farmacevskih eh, sredstev. Komisija bo delala na tem in ko bomo zaključili s tem delom, bomo to um, dali na razpolago na pregleden način drugim deležnikom. Hvala lepa, gospa Grivazi. Hvala za ta odgovor, s katerim pa nisem prav zadovoljna. Namreč, glede na direktivo iz leta 2013, bi morala komisija oblikovati prihodnjo strategijo o onesnaženosti voda in to do septembra 2015. In občutek imam, da je tukaj isto kot pri endokrinih motilcih. V bistvu pozovete parlament naj pripravi uh, strategijo, uh, eh, kot ste storili v tistem primeru in potem pravite tukaj, da boste oblikovali strategijo do leta 2015 in potem pravite, ja, no, morda pa res, ampak poslušajte, saj imate strokovnjake pri vas, saj je zelo pomembno, da pripravite se znam eh, raznih farmacevskih snovi, ki so lahko nevarna za zdravje. In potem, če bomo imeli ta seznam v rokah, bomo mi lahko morda uh, pritisnili na naše države članice, da jo bodo upoštevali. Ampak potem uh, pa pravite, uh, ja, če nimamo znanstveni študij, ne bomo mogli, ne moremo še nič naprej, ampak poslušajte, jaz tukaj računam na vas. Pripravite neko smernico in potem bomo mi delali na tej podlagi, potem pa drugič. Uh, testi strupenih snovi v vodi. Ti testi so zdaj že zastareli. Imam jih fizikalno-kemijske teste in toksične teste, ampak uh, tukaj bi uh, morali uh, pregledati, kakšni so ti testi za pitno vodo. In zato vas pozivam, komisija, dejte že enkrat te teste pregledati. Ni dovolj, da rečemo, da ti testi niso uh, v skladu z realnim stanjem. Ne, komisija naj pripravi nov predlog za nove teste eh, kemičnih snovi v vodi. In dobro vemo, kakšna je problematika endokrinih motilcev. Eh, ti so prisotni tudi v vodi. Vemo, da eh, različni endokrini motilci tudi ustvarjajo nek koktejl efekt in nišče ne naredi nič. Potem pa še nekaj, več kot 260 farmacevskih snovi eh, smo našli v vodi, ampak poslušajte, to je zelo pomembno. Pravite, da je bolj ekološko uporabljati vodo iz fontan tukaj, kot pa da kupujemo vodo v stekleničah, ampak poslušajte, eh, potrebujemo podatke, zakaj, zato prosimo komisijo, da deluje bolj proaktivno. Pripravite predloge, če imate nek rok, ki je bil postavljen, ga prosim spoštujte, naredite to, kar je treba, če si lahko dovolim to opasko. Mišem povem. Hvala lepa, sedaj pa komisija. Hvala. Slišala sem vas. Pa vendarle mislim, da je to zelo kompleksno vprašanje. kar se tiče tega, da najdemo eh, farmacijske snovi v vodah. Govorili smo tudi z eh, organi, ki se ukvarjajo za vodo in razumemo, da je tu problem. Ampak o eni stvari sem prepričana, namreč, da zdravje ni ogroženo ta hip. Kajti tukaj uh, so Eh, našli snovi, ki so v takšnih količinah, da ne dosegajo meja, ki smo jih določili v eh, naši zakonodaji. Naprimer, to velja za pitno vodo. Seveda pa spremljamo, če bi se te trendi okrepili, gledamo eh, v prihodnost in razmišljamo o tem, kako bi odpravili te snovi vemo, da obstajajo tehnologije za njihovo odstranjevanje, ampak to je povezano s stroški. Če začnete pri koncu cevi, če se lahko tako izrazim, potem morajo na koncu vsi plačati za to. Strinjamo se, da se je bolje lotiti eh, problema pri koreninah, ampak to zahteva čas. potrebujemo razprave za državami članicami in za drugimi deležniki. Vemo, da nekatere države članice so bolj dejavne pri tem in bolj intenzivno spremljajo to vprašanje. Smo v stiku za državami, eh, pogovarjamo se z njimi, ampak ta hip lahko rečemo, da to je pomembno vprašanje, ampak S tem se bomo ukvarjali, smo pa pozni, pozni pa smo zato, ker mislimo, da je to kompleksna stvar, o kateri moramo zadostno razmisliti. Hvala lepa. Sedaj pa zadnje vprašanje za danes. To je vprašanje številka 8. Jezero Petrosilokejsk. IF DD, torej gospod Dedičin iz IFDD. E Thank you. So we come back. Hvala lepa. Torej vračamo se k uh, uh, članu Ruskega parlamenta odprej. Torej, uh, odgovorili smo na uh, pisno vprašanje na isto temo to je v okviru uh, preiskav, ki še potekajo. To bi rada poudarila. Komisija bo ocenila vse uh, ukrepe, ki so jih je sprejela italijanska vlada, zato da bi zagotovili, da uh, standardi uh, tega jezera dosegajo standarde iz evropskega prava. Smo torej sredi postopka ni tako, da, smo, um, da nismo ničesar storili in zavedamo se, da je to problem, ki ga moramo rešiti. In to smo storili na način, ki sem ga ravno opisala, to da smo sredi postopka in razumeli boste in videli, videti morate, da Evropska komisija ne more podajati podatkov o tekočih preiskavah. Lahko pa potrdim, da, je, da ta evropski eh, pilotni projekt eh, napreduje in da smo v stiku z italijanskimi oblastmi in da smo sedaj prejeli dodatne informacije. To je bilo aprila letošnjega leta. In ta hip eh, ocenjujemo te informacije. Na podlagi te ocene bomo sprejeli ustrezne ukrepe. Hvala lepa. Gospod Pedečini bi se rad odzval, izvolite. E, replika, mi kjedo. Ja, na hitro. Sprašujem se naslednje. Kar nekaj informacij se strani lokalnih institucij iz regije, ki jih to zadeva, pravi, da so tu um, vrednosti uh, vsebnosti težkih kovin in oglikovodikov že presežene. Bistveno višje so od eh, še sprejemljivih vrednosti. Torej, same institucije to priznavajo, ampak sprašam, sprašujemo se, kaj se bo zgodilo potem. Ali se bo sprožil samo postopek zaradi kršitve? Ugotovili smo že, da to ne pomaga nič. Eh, prebivalci plačujejo svojim zdravjem, torej ta metodologija ne deluje. In po našem mnenju bi bilo v tem primeru treba razpravljati o nadaljnih in novih inštrumentih, ki bi lahko delovali na teritoriju. Ti stari inštrumenti ne delujejo več. Postopek zaradi kršitve obveznosti ne deluje. E, če veliki lobiji um, glasujejo za um, upravo, uh, ki jim je naklonjena in potem so ravno ti veliki lobiji tisti, ki najbolj onesnažujejo, komisija pa omogoča, da oni še naprej onesnažujejo, potem uh, se zgod, pride do tega postopka, ki v bistvu ne vpliva na tiste, ki onesnažujejo. V bistvu ni pravega uresničevanja načela, kdor onesnažuje plače, plača in državljani so tisti, ki potem plačujejo dvakrat zaradi teh težav. Zato se mi o tem sprašujemo, ne samo, da ta postopek ne deluje, ampak ravno obratno, posledice so še slabše za naše državljane. Hvala lepa, komisija. Hvala. nekoliko sem presenečena. Kajti, pos, torej sedaj, to je evropski pilotni projekt, torej nim, sedaj nimamo postopka za eh, kršitve obveznosti. Vsakeč, ko to odpremo, je treba uporabljati tudi pravila eh, obrambe. Torej, države članice se lahko s svojimi oblastmi branijo in lahko povejo, ali je to prav ali ne, kar smo interpretirali. In potem je treba iti skozi celotni postopek. In če je ob koncu to opravičeno, gremo pred sodišče. To je običajni postopek, ki je zelo dobro deloval. To je dolgotrajen postopek. Torej, če je upravičeno, je to pravilen postopek. Poleg tega pa v številnih primerjih govorimo neposredno z nacionalnimi oblastmi, kajti oni so naši sogovorniki. kot je to naprimer v okvirni direktivi o vodi, eh, zato da jih podpremo, da jim pomagamo. Ampak to je povezano z interpretacijo direktive. Eh, eh, tukaj gre za interpretacijo določenih eh, paragrafov in členov. Eh, kar se tega primera tiče, nikaj dodati kot to, da morate pač eh, spoštovati standarde, ki so zapisani. In sedaj prehajamo k svoji poglavitni točki. To, kar ste vi opisali, je uh, v odgovornosti države članice. In države članice morajo ukrepati za to, da zagotovijo da prebivalstvo, ki živi na določenem območju, je varno. Varno pred onesnaževalci. Ne moramo pa neposredno ukrepati. Evropska komisija eh, eh, lahko eh, posiže samo v zelo specifičnih okoliščinah ne vem, če bi bilo to v redu, kajti to bi povsem spremenilo ravnotežje med uh, nalogami in obveznosti, ki jih ima na eni strani komisije in na drugi strani države. Izvajanje je vedno v rokah držav članic. Torej, lahko samo pozovem uh, vaš nacionalni organ, da naj stori to, kar je potrebno, zato da bosta prebivalstvo in okolje na varnem. Uh, Oprostite, predsedujoči, še nekaj eh, bi rada dodala, kajti kolega mi je nekaj pomembnega svetoval. To lahko spremljate tudi na nacionalni ravni, kar se tiče eh, pravnih postopkov. To je raven, kjer bi morali eh, začeti. V večini primerov ali pa v številnih primerjih je tako, da bi morali eh, se pritožiti najprej na nacionalni ravni in potem tam pogledati ali obstaja možnost, da nacionalna jurisdikcija zagotovi izvajanje direktive. In samo če to ne deluje, če tu to ni mogoče, potem greste lahko na evropsko raven. Hvala lepa. Mislim, da lahko. A, zaključimo sa to točko o izvajanju, kajti pred nami je še ena točka na dnevnem redu. Gospod Sikirski, od, um, a, naj se mi prosim pridruži iz odbora za kmetijstvo. Prosim tudi člane organizacije FAO, da se mi pridružijo tu spredje, da bomo začeli za naslednjo točko. Predlagam uh, dvominutni premor, potem pa bomo nadaljevali.